Check hat, das Floor, hat die Floor vor äh, zwei Minuten. No, no, no, okay. Thank you. Thank you, Chair. I will try to get your attention for two minutes za dve minuti želim, da me poslušate. Govorila bom o stabilazitsko pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Kosovom. Vem, da to ni tako zanimivo kot eh, druge teme, ampak za eh, prebivalce Kosova je to pomembno. To je zadnja država na Balkanu, ki bo imela ta sporazum. Kot veste, je to prvi korak v pridružitvenem eh, postopku gre za pogodbene obveznosti med Evropsko unijo in Kosovom in to prvič v zgodovini. To pomeni, da bomo poskušali okrepiti, izboljšati politični dialog, politične odnose. To pomeni tudi, da bomo izboljšali trgovinske odnose. Kosovo bo imelo več dostopa do evropskih trgov, naprimer za vino, ki se je v zadnjih letih resnično izboljšalo in za številne druge zadeve. To pomeni tudi eh, boljše evropske standarde na področju varstva potrošnikov, naprimer, kar je izjemno pozitivno za državljane Kosova. Obene bomo zagotovili eh, tudi okrepljeno sodelovanje, če lahko uporabim ta izraz, med eh, Evropskim parlamentom in Kosovsko skupščino. Dvakrat letno bo zasedel namreč odbor za pridružitveno stabilizacijski sporozum. Veliko eh, težav še vedno obstaja tudi v svetu, zato ker eh, niso vse države priznale Kosova, ampak vseeno lahko eh, na ta način naredimo korak naprej. To so pozitivne novice tudi za državljane Kosova, ker gre za pomemben korak v smeri pridružitve Evropske unije. Pripravil se bo seznam sprememb za pravni red, in eh, tako bomo pripravili tudi podlago za delo v prihodnosti. Ta postopek se začenja v Evropskem parlamentu, na to bomo o tem gledovali tudi na vladnem zasedanju. Sporazum bo začel veljati v letu 2016 in potem potrebujemo še en korak in to je liberalizacija vizumske politike. Komisija bo do konca leta pripravila predlog, upam vsaj, Kosovo mora še izpolniti nekatere eh, predpogoje, nekatere kriterije, ampak upam, da bo to naslednje leto naslednji pozitivni korak za eh, državljane Kosova v teh težkih časih. Ponuditi moramo nekaj upanja, zagotoviti, da eh, bodo razumeli, da si ta Evropska unija želi njihovega članstva. Eh, Stabilizacijsko pridružitveni sporazum je, kot sem dejala, prvi korak v tej smeri, gre za pogodbene odnose med Evropsko unijo in Kosovom. To je pomemben znak za naprej. Upam, da boste vsi podprli uh, ta predlog, ne glede na to, če je vaša država podprla oziroma priznala Kosovo ali ne. Pome, potrebujemo dobro podporo v parlamentu, ne zgolj v odboru AFE, ker bomo o tem glasovali čez nekaj uh, tednov, ampak tudi na plenarnem zasedanju januarja. Hvala. Tak, uh, Najlepša hvala gospod predsednik, kot poročevalec v senci ELS za Kosovo, bi rad pozdravil stabilizacijsko pridružitveni sporazum s Kosovom. Ta sporazum je pomemben mejnik za Kosovo, predstavlja veliko potencijala za gospodarstvo te države. Razmišljam na primer o dostopu do evropskih trgov. Sporazum potrjuje, da je prihodnost Kosova evropska. Seveda pa uh, ta pridružitveni proces ni nekaj samoumevnega. Potrebujemo politično voljo, politično vodenje. Država potrebuje velike reforme. Gospa Lunaček, poročevalka Evropskega parlamenta, je pred kratkim obiskovala, uh, obiskala državo, se upravičujem, uh, In eh, jasno je, da se mora administracija, se mora vlada boriti proti korupciji. Korupcija je velika ovira za demokratični razvoj Kosova. Politična volja mora, vključiti, uh, mora vključevati tudi sprejem reform, ki morda niso najbolj priljubljene med voljivci, so pa bistvenega pomena, če želimo normalizirati odnose te države sosednjimi državami, tako da bomo lahko zagotovili dolgoročno stabilnost v regiji sami. To mora biti eden od ciljev na Kosovo. Obenem pa moramo govoriti tudi o spoštovanju opozicije. Čim prej potrebujemo politično voljo na obe strani. Hvala. Najlepša hvala, kolega Adaktuson. Prosim, tri preostale kolegi, da se držijo ene minute. Najprej Panceri. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Po mojem mnenju lahko rečemo, da smo dosegli veliko napredka v odnosih s to državo. Še posebej bi rad izpostavil stabilizacijsko pridružitveni sporazum, ki sta ga Evropska unija in Kosovo podpisala oktobra. To je pomemben korak naprej na poti v Evropo. Rad pa bi podaril tudi pomen eh, preiskovalnih sodišč in organov. To je pomembno tudi za normalizacijo odnosov eh, s Srbijo in o tem sam pogosto razmišljam. Veliko izzivov je pred nami. govoriti moramo o gospodarski politiki, o reformi eh, javne uprave in tako naprej, to so bolj interne zadeve. Ta okvirni sporazum med Evropsko unijo in Kosovom pa mora eh, določiti tudi ustrezne pogoje za razvoj odnosov med eh, Evropsko unijo in Kosovom. Oblikovati moramo seznam reform, ki morajo biti sprejete, če eh, se želi Kosovo pridružiti Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Nard za eno minuto. Izvolite. Rusija, dijo, kel... Rusija pravi, da priznanje Kosova pomeni Pandorino skrinico in da bi se Pandorina skrinica takrat odprla. Pravzaprav so se sedaj odprle dve skrinici. Uh, gre za etnično čistost Srbov na Kosovem, je sedaj popolnoma omejena, tudi tam, kjer so Srbi večinsko prebivalstvo. Če smo podpr podprli sporazum v Helsinki, ki pomeni spoštovanje neba, kak meja, kako bomo potem uh, obranili Osetijo, Abhazijo, Prednesterje, uh, eh, ali pa bomo imeli politiko dvojnih meril o tem moramo razumeti, zakaj Abhazija ne Kosovo pada. Hvala lepa, kolega. Gospod Picova, eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Stabilizacijsko-pridružitveni sporozum med Evropsko unijo in Kosovom je jasen signal, da Evropska unija ne pozablja na evropsko perspektivo najmlajše evropske države. Obenem ta sporozum predstavlja tudi jasno zavezo Kosova, ki je pripravljeno na sprejem reform eh, in to globokih strukturnih reform. Številni, eh, številne različne skupnosti eh, kosovske družbe se morajo posodobiti. Veliko dela mora upraviti vlada v Prištini, ampak vse ne odvisno od njih. Vse zadevne politične sile morajo početi uh, Eh, vse za to, da se pridruži Evropske unije, tudi civilna družba, eh, podjetja, manjšine in vsi ostali morajo prispevati eh, k temu procesu. Sporazum bo dober za odnose med Brusljem in Prištino, pa tudi za odnose med Prištino in Beogradom. S tem bodo odnosi na Zahodnem Balkanu boljši in manj bo uh, tvegan za uh, težave. Hvala. Hvala lepa. Sporočam vam, da je rok za vložitev predlogov spremem 20. novembra. Predloge sprememb je, bodo v Inteju obravnavali 19. novembra, 14. decembra pa bomo glasovali. Upam, da se strinjate s tem. Dobro, zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za izmenjavo mnen s Frankom Walterjem Steinmarjem, nemškim zvezdnim ministrom za zonanje zadeve, pravkar so imeli svet ministrov za zonanje zadeve in morda nam bo kaj povedal v zvezi s Parizom. Pred kratkim smo imeli minuto molka na začetku seje. Razprava o Siriji in Ukrajini, je bila zelo zanimiva. Povabil sem vam sem tudi, ker Nemčija prevzema predsedovanje OECD-u. Seveda pa nas zanima še tudi kaj drugega. Frank Walter, izvoli. Gospod predsedujoči, ne bom se zahvalil samo za vaše prisrčno povabilo, z velikim veseljem sem prišel sem. Izključno se vam zahvaljujem za dialog z vašim celotnim odborom in zahvaljujem se vam tudi za podporo Evropskega parlamenta pri tako pomenih vprašanjih, kot je vzhodno partnerstvo v zadnjih mesecih. Ob tem ne smem pozabiti na nalogo, ki so prevzeli člani tega odbora pri interni blokadi v Albaniji. Teh verjetno ne bi rešili če ne bi tudi eni izmed vas si tam prizadevali za izgradnjo mostov. Zato se vam zahvaljujem, da ste me povabili v vaš odbor in to na prav poseben dan, um, ko nas še vedno spremlja ta tragedija. Eh, dogodkov v Parizu. Sam sem bil na ta dan v Parizu, bil sem eh, v pariškem stadionu, želeli smo počastiti eh, francosko moštvo, mm, igrali smo prijateljsko tekmo, ampak potem smo morali spet opazovati, kako so tragični dogodki raztrgali svet. In tokrat ni šlo za letalo. ki bi ga kdo zrušil, um, kjer so nam uh, zelo pomagali pri iskanju žrtev, pri raziskovanju dogodkov. Uh, tokrat smo bili popolnoma šokirani s pričo atentatov, ki so se zgodili na več mestih v Parizu. Eh, tudi danes smo se v nemškem parlamentu poklonili žrtvam za minuto molka, ampak ta čas po atentatih zastavlja nova vprašanja, namreč kakšne ukrepe bomo sprejeli kot posledico atentata. Medijem, ki sedaj sprašujejo potem, koliko orožja bomo dali na razpolago, koliko vojakov bomo dali na razpolago, moramo najprej da nas ti dogodki najprej spodbujajo k eh, sočutju. To ni dogodek, ki bi ga lahko preprosto spregledali, eh, ampak tudi nimamo jasnih odgovorov na vprašanje, kako se boriti proti terorizmu. Pravzaprav je tukaj iskanje odgovora postalo še teže po dogodkih v Parizu. Kot nemška zvezdna vlada bomo nadaljevali z našim angažmajem. Tudi ni dovolj, da vsi počnemo enako pri uh, boju proti islamski državi. Nekatere države so pripravljene izvajati zračne napade, uh, Mi smo se odločili, da ne bomo kot 17 država sodelovali pri zračnih napadih, ampak smo se zazeli za to, da bi usposobili tiste, ki se na terenu borijo proti, proti ISIS-u. To so Pešmerga na severu Iraka. Kar se tiče obroževanja, pa smo se odločili, da bomo kljub kritikam iz uh, nemške javnosti še naprej oboroževali ljudstvo Prešperga, tako da bodo lahko oni obrav, obrana, obranili ne samo svoje meje, ampak da bojo ponovno pridobili uh, teritorije, ki jih je osvojila islamska država. Um, mi bomo ustrali pri tej podpori, smo tudi v stalnih stikih z predstavniki ljudstva Pešmerga. Redno nam poročajo o tem, kakšne potrebe imajo in na kakšen način jim lahko pomagamo. To pravim zato, ker mislim, da je vsem jasno, da je treba nadaljevati z vojaškim posredovanjem proti islamski državi. Uh, Istočasno pa se moramo vsi zavedati dejstva, da samo z vojaškim posredovanjem ne bomo obvladali problema terorizma. In tukaj je pomembna povezava za to drugo točko na dnevnem redu. Gre za drugo točko, s katero smo se ukvarjali na svetu zunanjih ministrov. In sicer gre za Sirijo in za vprašanje kako najti politično rešitev za konflikt v Siriji. Vsak, ki pozna bližnji vzhod, ve, da tukaj nimamo nobenega razloga za euforijo ali slepi optimizem. No, ob tem pa moram povedati, da so pogovori v soboto prejšnji teden in pred 14 tedni ponudili tudi nekaj nepričakovanih rezultatov. Prvič, torej nepričakovano že zato, ker smo prvič za isto mizo posadili vse upletene strani. Če bi pred enim mesecem rekli, da nam bo uspelo posaditi predstavnike Rusije in Amerike za isto mizo, za pogajanja o Siriji, mi nihče ne bi verjel, enako velja za pogajanja med eh, Iranom in Saudsko Arabijo. Že samo dejstvo, da nam je to uspelo, je uspeh. Eh, sedaj moramo poskrbeti za to, da bo ta pogalska miza z vsemi upletenimi stranmi in njihov dialog postal nek stalni format. Mislim, da nam je to uspelo prejšnjo soboto. Naš, um, naše izhodišče bodo načela, ki smo jih sprejeli pred 14 eh, dnevi. Um, tam smo sklenili, da želimo ohraniti ozemeljsko celovitost Sirije. Ne smemo dopustiti, da bi Sirijo raztrgali in. Zagotoviti moramo, da bo Sirija v prihodnosti takšna, da bodo lahko etične in pa, eh, etnične in pa verske skupnosti so obstajale v miru. Morda to za vas zveni kot utopija, ampak za sodelovanjem Rusije in za sodelovanjem Irana nam je uspelo onkraj teh načel se dogovoriti tudi o procesu, pripraviti nekakšen roadmap, ki govori v prvi vrsti o um, prekinitvi ognja, o vzpostavitvi prehodne vlade in tretjič o us, po, um, um, dogovor o novi sirski ustavi in kasneje volitvah. Naš dogovor je, da moramo te štiri cilje opremiti tudi za ustrezno časovnico. Torej, če tukaj v, izpostavim dve, tri stvari, bi to pomenilo, da se bomo še tekom meseca meseca decembra začeli ukvarjati z prekinitvijo ognja. Prvič moramo združiti predstavnike opozicije in predstavniki sirijske vlade, zato da bomo lahko dosegli dogovor o prekinitvi ognja in da bomo lahko zagotovili, da bodo oborožene da se obrožene sile opozicije in vladnih sil ne bodo pobijale med seboj, uničile med seboj, ampak da bodo našli dovolj moči, da se bojujejo proti skupnemu sovražniku ISIS. Potem eh, v naslednjih mesecih je treba najti predstavnike za prehodno vlado in potem je treba celoten proces organizirati na ta način, da bodo čez 18 mesecev lahko v Siriji potekale volitve. Vprašanje, kaj ob tem narediti z predsednikom Asadom, pri tem še ni rešeno. Uh, Eh, jasno je, da za to pogajalsko mizo sedijo nekateri, ki želijo še naprej podpirati Asada, po drugi strani pa sedijo za pogajalsko mizo tudi tisti, ki si želijo prihodnost Sirije brez Asada. Eh, v tem trenutku ne moremo doseči dokončnega govora o tem, ampak pomembno je to, da um, smo sedaj zagnali ta politični proces in da bomo kmalo zagotovili uh, pogoje za prekinitev ognja. Z vidika Evropske unije bi želel k temu dodati naslednje. Uh, ni dovolj samo to, da Evropska unija pri tem sodeluje, da se tukaj udeležuje. Naš, naš cilj je ta, da celoten proces nadzorujejo Združeni narodi, in o tem smo se uspeli dogovoriti mm, prejšnjo soboto. Upam, da bomo dobro napredovali, če bi prišlo do umiritve situacije v Siriji, če bi bila nakazana politična rešitev, potem bi to preprečilo oziroma zmanjšalo tudi novačenje borcev za ISIS in to bi prispevalo k evropski varnosti. Potem drugi vidik, o katerem želim danes pregovoriti, Ukrajina. Tudi, ti, tudi tukaj ni razlogov za veselje. Um, prav gotovo ne želim olepševati situacije. Eh, pri izvajanju načrta iz, Mi, iz Minska zelo zaostajamo za dogovorjeno časovnico. Uh, vedno znova prihaja do kršitev, prekinitve ognja. To se je mm, zgodilo tudi v zadnjih dneh. Um, no, vseeno pa menim, da ima smisel si še naprej prizadevati za ta proces. Prvič eh, se je zgodilo, da so se vse strani držale prekinitve ognja vsaj 12 tednov, potem eh, o, po zadnjem srečanju eh, formata iz Normandije v Berlinu smo se dogovorili tudi o umiku eh, lažjega orožja. Prvič je prišlo do dogovora o odstranjevanju min, kar je zelo pomembno, zato, da bi preprečili širitev konflikta, da bi omogočili uh, normalizacijo življenja za ljudi, za ljudi v Ukrajini. Še naprej se prizivamo na področju humanitarne krize, še naprej je delovanje nevladnih organizacij zelo omejeno, tam je prisoten samo mednarodni rdeči križ in še nekaj eh, organizacij. In eh, tudi pri drugih načelih nismo ustrezno napredovali. Ko gre za izmenjavo eh, političnih jetnikov, recimo imamo recimo izmenjave v skupinah 20-25 ljudi, ampak še vedno je um, zaprtih preveliko ljudi. Kako se ob vsem tem obnaša Rusija? Rusija je sprožila ta konflikt in dolgo se Rusija ni želela premakniti, ampak zadnji pogovori v Parizu in Berlinu so bili bolj konstruktivni, kar je seveda povezano tudi s tem, da je Rusija spremenila svoje prednostne naloge um, vojaško gledano se veliko bolj sedaj osredotoča na Sirijo. Sirija se, um, oprostite, Rusija se bolj osredotoča na konflikt v Siriji in zato posveča manj pozornosti ukrajinskemu konfliktu. Ampak ne glede na to, kakšni so razlogi, uh, zadnji pogovori z Rusijo in Ukrajino so bili bolj konstruktivni kot prejšnji. Uh, in um, tudi separatistične lokalne volitve so bile predstavljene. Če se to ne bi zgodilo, potem bi lahko pravzaprav že pokopali proces iz Minska. Še naprej si bomo torej prizadevali za to, da bi spodbujali ta proces, seveda um, se bo vse skupaj premaknilo samo, če bodo sodelovali vsi, iz, uh, vsi udeleženci formata iz Normandije. Veliko dela bomo morali še vložiti v ta proces. V Evropski uniji smo trenutno pred odločitvijo, kaj narediti z sankcijami proti Rusiji. Razprave o tem se še niso začele. In vse skupaj je seveda odvisno tudi od izvajanja dogovora iz Minska. Tako da bomo videli, kako bomo odločitev o sankcijah povezali z napredkom pri izvajanju dogovora iz Minska. To, od tega so odvisne volitve in pa predaja eh, nadzora nad mejami carinskim organom iz Ukrajine. To je odločilnega pomena. Eh, in še zadnja točka, na kratko. pri opazovanju stanja v vzhodnji Ukrajini je OECD v zadnjih tednih odigrala zelo pomembno vlogo. Um, Švica si je pri svojem predsedovanju zelo angažirala, izkoristila je vse možnosti, ki jih ponuja OECD. Uh, trenutno uh, predsedujejo OECD v Srbiji. in odločili smo se, da bomo prevzeli predsedovanje tej organizaciji, kljub temu, da vemo, da je situacija težka, da so da konflikti, ki obstajajo znotraj Ukrajine, obstajajo tudi znotraj OVSE-ja. Ampak če želimo ohraniti to organizacijo, vlogo te organizacije kot eno izmed redkih, ki je urejala tako konflikte po drugi svetovni vojni, kakor zamrznjene konflikte v Pridnjestarju, Gruziji, Abhaziji, Osetiji. Torej, če želimo to organizacijo ohraniti, če naj bo še naprej operativna, potem se moramo tam kar najbolj angažirati. In kljub nekaterim pomislekom smo se odločili, da bomo prevzeli predsedovanje organizaciji OVSE. Priprave so v glavnem zaključeni, zaključene in uh, lahko ste prepričani, da se ne bomo sredotočali samo na posredovanje v konfliktu v Ukrajini, ampak bomo naslovili tudi probleme kršitev človekovih pravic, antisemitizma, uh, Eh, temelj, kršitev temeljih svoboščin in tako naprej. Toliko z moje strani uvodoma, veselim se razprave za vami. Hvala lepa. Samo imam eno vprašanje. Predlagam, da dobijo koordinatorje potem dve minuti, ostali pa dobimo eno minuto. Lepo prosim, da se s tem strinjate, kajti drugače ne bomo imeli možnosti, da bi vsi prišli do besede. Moje vprašanje je naslednje. Predstavili ste sirijski proces 6 mesecev, 18 mesecev za notranji proces v Siriji. To pomeni, da bi bilo treba že zdaj skleniti zavesništvo za boj proti IS. Drugače ne bomo zadeve prišli do dna. Besedo ima gospod Preda. Imam še. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, čakali smo na vaš obisk v parlamentu, zato da bi se pogovarjali o zunanji politiki, ampak sedaj se moramo dotakniti seveda tudi uh, napadov, ki so se odvili v petek v Parizu. Smo solidarni s kolegi iz Francije, pa seveda tudi uh, z drugimi državami, ki so izgubili eh, svoje državljane, Belgici, Britanci, Španci, Romuni in tako naprej, eh, ki so bili prav tako ubiti v teh groznih atentatih. Ne sme ostati zgolj pri besedah, zgolj pri izjavah. V Lizbonski eh, pogodbi imamo klauzulo v členu 222 in tam piše, da če je država članica napadena v terorističnem napadu, da bo Unija uporabila vsa sredstva, tudi vojaška sredstva, da bi preprečila nadaljne teroristične grožnje, da bi zaščitila institucije in da bi zaščitila državo. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Kaj menite o uporabi tega člena iz Lizbonske pogodbe? uporabi te solidarnostne klauzule. Drugič, imamo vprašanje, ki se nanaša na konflikt v Ukrajini, o katerem ste govorili, in na vprašanje sankcij. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede umika sankcij, še preden Rusija zapusti Krim. A se vam zdi razumno odpraviti sankcije? preden eh, Rusi zapustijo Krim. Kako bomo to pojasnili državljanom? Hvala, gospod predsednik. Gospod Steinmeier. V imenu svoje politične skupine se vam zahvaljujem za vaša prizadevanja, seveda pa hvala tudi vsem drugim. Hvala visoki predstavnici Federiki Mogherini. Po prvem uspehu v zvezi z sporazumom z Iranom, dobro nadaljujete demokratično in diplomatsko pot. Iščete rešitve v tem primeru za Sirijo. Hvala tudi za prizadevanja, ki ste jih imeli skupaj z francoskim ministrom za zunanje zadeve v Berlinu in v Parizu bolj konstruktivno obnašanje Rusov je začetek, to še ni dovolj, ampak tudi to je znak, da lahko diplomacija doseže majhne korake naprej. Tega druge politike in druge politike v tej regiji niso uspele. O vojaški rešitvi ne bom govoril. Sankcije proti Rusiji bi lahko umaknili, le če bo prišlo do občutnega napredka pri izvajanju sporazuma iz Minska, tako meni tudi moja politična skupina. Oni, oziroma vi, niste teh sankcij sprejeli kar tako in kar tako jih niti ne moremo odpraviti. Bolj kot bo mogoče spremljati in ocenjevati uspešnost tega procesa, boljše bo in lepo bi bilo, če bi še kaj povedali o tem. Časa vam je zmanjkalo. Dobro, samo še en stavek. Neodvisno od te odprave sankcij, vas prosim, da razmislite o tem, kako bi lahko prispevali k temu, da bi črne sezname poslancev na obeh stranih čim prej izbrisali. To ne predstavlja nič pozitivnega. Gospod Tanak. Also, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. No, imamo tudi člen 44 odstavek 7 Lizbonske pogodbe o vojaški pomoči v primeru napada, tudi tega še nismo uporabili. Govore je bilo o uporabi člena številka 5 NATO. Um, ne vem, če se bodo vozila uh, Evropske unije uporabila. No, sam bi rad spregovoril o Schengenu. To ni nujno v vaše pristojnosti, ampak vseeno Eh, vi skrbite za to. Eden ali dva napadalca ISIS-a v Parizu naj bi prišla eh, v Evropsko unijo kot eh, sirska begunca, tako bi se naj predstavljala, tako da bi prečkala mejo. To ima posledice za šenske sisteme in za politiko odprtih vrat Nemčije, ki jo vodi vaša kanclerka, češ da lahko vsi sirci dobijo azil v vaši državi. To je povezano tudi z dejstvom, da bavarska vlada trdi, da bo prevzela nadzor nad mejami, kar je v pristojnosti zvezdne vlade. Zakaj Nemčija ni obvestila francoskih kolegov o črnogorskem avtomobilu, ki je, bil, ki je prečkal mejo? ali ni to del sodelovanja med eh, organi pregona v Evropi. Na to vprašanje Rusije, ali lahko razvežemo eh, Rusijo in eh, ukrajinske sankcije, glede na to, da moramo z Rusijo sodelovati v Siriji. Ali lahko Asadu damo imuniteto na podlagi nekakšnega dogovora, mirovnega pogovora, a bi zeleno luč prižgali tudi Turki in Saudici. In na to še pešmerge, sam sem obiskal uh, to področje uh, in vsi so se pritoževali nad uh, premalo orožja. Dejali ste, da vaša vlada zagotavlja uh, orožje, ampak pešmerge imajo zgolj stare kalašnikovke uh, in en star uh, tank za to celotno področje, kjer uh, se bojujejo z uh, ISIS. Eh, kaj lahko naredimo za to, da bi dali več eh, orožja in opreme v roke eh, bojevnikom, ki se bojijo proti ISIS. Gospod Van Balen, hvala gospod predsednik, hvala gospod zvezdni minister. V imenu ali vam želim zastaviti nekaj vprašanj v zvezi s Schengenom ali pa z drugačnega vidika, če želimo premagati begunsko krizo. In če se želimo boriti proti teroristom, če želimo ustaviti kriminalce, je zelo pomembno, da nadziramo zunanje meje Schengna. To ne pomeni zaprtja meja, ampak nadzor na mejah. Kakšne pobude bo sprejela Zvezdna republika Nemčija za to, da bi to res izvedli? In drugič, vprašanje v svezi z Minsk 2. Nadzor na ukrajinsko-ruski meji je zelo pomemben. Brez tega nadzora na mejah Ukrajine ne bo prišlo do spremembe sankcij v zvezi z vzhodno Ukrajino. Zanima me, ali se s tem strinjate in kakšno je vaše mnenje. Hvala. Ja, dank, Hvala lepa, gospod Steinmeier, da ste prišli sem. Govori gospod Lösing. Hvala, da odgovarjate na naše vprašanje. Sem predstavnica levice v Evropskem parlamentu in želim vam zastaviti vprašanje v zvezi z Afganistanom. Nemčija na terenu izvaja kampanjo s plakati zato, da bi ljudi odvrnili od tega, da bi bežali iz države s pomočjo tihotapcev. Afganski minister za begunska vprašanja ali mi bajki, je rekel, da je nemške oblasti prosil za to, da prevzamejo več afganistanskih beguncev in da ne bi vračali prosilce za azil, zato ker se je varnostno vprašanje tam poslabšalo. Zanima me, kaj menite o vračanju afganistanskih beguncev? Prav tako imamo razpravo o misiji NATO z robustnim mandatom, da bi imeli tam mandat za boj. Pred kratkim je general Dom Ruse to predstavil. Vprašanje je naslednje. Kaj menite o tem načrtu, da bi bil mandat NATO bolj robusten v Afganistanu? Hvala. Danke, hvala lepa, hvala gospod Steinmeier, pozdravljeni tudi v imenu zelenih, da ste se oglasili v našem odboru. Vprašanje v zvezi z Sirijo. Pozdravljamo dejstvo, da je na Dunaju uspel načrt za to, da bi imeli pot do miru v Siriji. Kakšna bo vloga Asada, ste rekli, še ni znano. Zanima pa me, kaj menite o tem, kako bomo postopali proti tem zločinom in zločinom proti človeštvu. Kako bomo to rešili? Ne more biti tako, da bodo odgovorni za te zločine, vsaj srednjeročno, pobegnile pred roko pravice. Po Dunaju pa je prišlo med Rusijo in zalivskimi državami do spora v zvezi s tem, ali bi določene skupine upornikov klasificirali kot teroristične skupine. Zanima me, ali bi lahko poskusili premostiti te razlike v mnenjih. Zanima pa me tudi, o katerih skupinah je govora. Zanima me tudi, ali bi mednarodna skupina za podporo Siriji lahko razmislila o tem, da bi pomagali civilni družbi, ki živi v območjih pod nadzorom skrajnežev, da bi jim torej omogočili večjo zaščito. Hvala. Uh, Gospod Carver, lepo prosim, upoštevajte tudi, da se je seznam govornikov zaprt. Gospod Štajnmar, a se strinjate glede prostega gibanja evropskih državljanov, da lahko države članice najbolje zagotovijo svoje državljane zgolj tako, da zagotovijo tudi ustrezne pristojnosti za nadzor nad mejami? v luči napadov v Parizu. Me zanima, če nemška vlada razmišlja o svojem stališču v zvezi z odprtimi eh, mejami, glede na to, kako so se odločali o tem eh, pariški kolegi. Ali Schengen še vedno ostaja Schengen in eh, načelo prostega gibanja še vedno ostaja v veljavi? Kaj se dogaja s črnogorskim državljanom, ki so ga aretirali na meji in v njegovem avtomobilu našli več kos avtomatskega orožja. Kaj se eh, dogaja s podatki v zvezi eh, z navigacijskim sistemom, ki je eh, pokazal, da je ta oseba potovala v Pariz? Kaj, kakšne reforme lahko sprejme Združeno kraljestvo, glede na to, da Cameron predlaga zgolj kozmetične spremembe. Glede na določbe iz Lizbonske pogodbe, ali menite, da bo Evropska unija eh, sprejela kakšne spremembe v zvezi s tem? In na to še Evropska eh, vojska, seveda Nemci in eh, Nemke s težavo gledajo na večjo vlogo na eh, vojaškem prizorišču Nemčije. glede na to, da niste podprli NATO v Libiji ali boste podprli uh, druge uh, operacije drugot. Gospod Donžal. Hvala, gospod ministr, glede na to, da sem prvi francos, ki eh, govori v tej razpravi, bi se vam rad najprej zahvalil za vaše besede solidarnosti. Hvala vsem ostalim kolegom in kolegicam v dvorani in drugot, ki so izrazili in še vedno izražajo solidarnost do eh, francoskega naroda, glede na to, kaj se je zgodilo zvečer v petek v Parizu. Nismo edini, kjer je prišlo do terorističnih napadov, v mislih imam Pariz in eh, oziroma Madrid in London in verjetno ne bomo zadnji. Odgovor in odziv ne more biti zgolj vojaške narave, glede tega se strinjam. mislim, da eh, nestabilnosti nikoli ni bilo toliko kot eh, danes. Eh, na severu Afrike, v afriškem rogu, na bližnjem vzhodu in tako naprej. Moji sodržavljani pa menijo, da je, Fran da je Francija včasih malce sama pri sprejemanju ustreznih ukrepov. Pred letom in pol sem sodeloval na razpravi v eh, Minhnu, kjer je predsednik Gau, ki je tudi drugi, eh, spomnil na to, da mora Nemčija prevzeti več odgovornosti na mednarodni ravni. Zanima me, gospod minister, kako gledate na to? Kaj lahko porečete eh, francozom, ki si, žel, ki si želijo večje aktivnosti Nemčije na mednarodni ravni? Hvala. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa res lepo prosim, da se držite. Ena minuta, gospod Panceri. Grazie. Grazie per la sua presenza. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste z nami. Imam dve vprašanje, gospod minister. Prvič, zanima me, če v tej razpravi upoštevamo ozaveščenost vodilnih političnih eh, skupin v Evropi glede na to, kakšne so teroristične grožnje. Drugič, nekateri mednarodni opazovalci eh, so govorili o napredku na Dunaju, eh, na to imamo poseg Rusije v Siriji, ko bomo zagotovili prehodno tranzicijsko vlado, ko bomo naredili napredek v zvezi z ISIS-om, kakšne so prednostne naloge? Je to zgolj ISIS? Merci, monsieur le ministre. Najlepša hvala, gospod minister. Vsi francozi in francozine se vam zahvaljujemo za solidarnost, solidarnost, ki ste jo izkazali, eh, izkazali vi in vaši nemški prijatelji. Pokazalo se je, kako se terorizem spreminja glede na cilje in glede na oblike. Vsi evropejci so v nevarnosti, tudi tiste najmanjše države, zato ker teroristi naj, ne, poskušajo najti čim večjo vidnost svojih dejanj. Kaj lahko naredimo na diplomatski ravni? A to pomeni, da bo evropska diplomacija šla v drugo smer, bo spremenila svojo politiko v zvezi z nekaterimi državami, eh, v katerih bi se lahko borili proti terorizmu. Predsednik Hollande je spomnil na eh, člen 47, pa tudi na člen 222, eh, ki smo ga danes slišali. Bomo dejansko vzpostavili evropsko obrambo, kjer je obstajalo veliko stagnacije v zadnjih letih. Thank you. Uh, Foreign Minister, like... Najlepša hvala. Gospod minister, kot drugi evropejci, se tudi sam zelo užaloščen zaradi napadov v Parizu. Več moramo narediti na zunanjih mejah, več moramo narediti, da uh, bolje sodelujemo, kar se tiče uh, podatkov in obveščevalnih služb. Več moramo narediti preventivno. Veseli me, da boste podpirali pešmerge, ki se borijo proti Daješu eh, na kraju samem. Govora je bilo tudi o Siriji. Ne smemo pa pozabiti na evropsko muslimansko prebivalstvo. V zadnjih petih letih je zgolj dva odstotka terorističnih napadov v Evropi Eh, izvedlo oziroma izvedel predstavnik verske skupnosti. Pogosto gre za eh, levičarsko ali pa desničarsko politično agendo ali pa za secesijske uh, težnje. Ali podpirate uh, idejo, da muslimanom povemo, da razumemo situacijo in da uh, želimo preprečiti težave. Prosim, da se držite omejitve, ker časa ni veliko. Sedaj pa gospod Nart. Hvala lepa, gospod minister. Želim vas vprašati, kako se lahko borimo proti islamski državi, če Vsi vemo, da se moramo boriti proti logistiki. ISIS ima eh, cel upravni aparat, eh, ki se financira tudi iz eh, Kurdistana. Drugič, kako da že od leta in pol nismo bombardirali njihove infrastrukture, ki zajema zelo veliko območje, zakaj bombardiramo sam, zakaj, torej če že, če bi bombardirali tovornjake, ki jim dovažajo nafto, bi lahko zrušili islamsko državo. Um, torej gre za tudi to, da komunicirajo s pomočjo walkie-talkie, ki jih dobijo iz Kitajske. Zakaj se ne borimo proti temu, kako naj se borimo proti islamski državi, samo z vojaško strategijo?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 Turke. Gre za protislove, ki ga moramo rešiti. Vloga Izraela. Tudi tukaj nismo povedali kaj veliko. Ti dve državi si želita, da bi Sirija postala neke vrste satelitska država. Gre za dve vprašanje, ki nista deležni ustrezne pozornosti. In še nekaj, to so povedali že govorniki pred menoj. Daješ je gospodarsko močan in to temelji na nafti. Nikoli še nismo napadli nobene raf rafinerije. Zakaj? Gospod Štanmajer, jutri letite na Cipr, zanima me naslednje. Na Cipru smo slišali, da želite podpreti rešitev ali imate kaj konkretnega zapovedati v zvezi s tem, gospod Tenkovič. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik eh, Brok. Kot vodje delegacije za Ukrajino bi se vam rad najprej zahvalil za vsa prizadevanja v okviru eh, normandijskega formata. Eh, poleg tega pa bi rad povedal tudi, da ne smemo ločevati Krima in pa regije Donbass. To je zelo pomembno za naše ukrajinske partnerje. Zelo pomembno eh, je uporabiti izkušnje eh, iz eh, preteklosti pri integraciji okupiranih območij. Pri tem je potrebno vključiti celotno mednarodno skupnost. Potrebno je vključiti izkušene politične predstavnike, ki so dobro prepoznavni, da bi poskrbeli za boljšo integracijo teh območij. O tem bi morda morali razmišljati v prihodnosti. Najlepša hvala. Gospa Peri, hvala lepa. Gospod minister, kar zadeva Sirijo, ali bi morda lahko predstavili vaš pogled na vlogo Turčije v pogovorih eh, na temo Sirije? Eh, vidimo, eh, da igra Turčija zelo aktivno vlogo tudi pri napadih na kurde. Kakšno so vaše pričakovanja glede na prihodnji vrh med Turčijo in Evropsko unijo? Mi v Evropskem parlamentu um, nismo veseli te povezave, ki je bila sedaj vzpostavljena med eh, pogajanji o članstvu v Evropski uniji in pa eh, reševanjem begunske krize. Ali se boste pogovarjali tudi o varnih in zakonitih poteh prihoda za begunce? Kanclerka Merklova je dejala, da eh, bomo ukrepili sodelovanje s Turčijo na vseh področjih, ne samo eh, na področju begunske krize. Zanima me, ali lahko predstaviti stališče vaše vlade, na katerih področjih bo sodelovanje tesnejše. Hvala lepa. Najlepša hvala gospod Weigl, gospod Fleckenstein, eh, to so predstavniki, ki so bili eh, aktivni v Albaniji. Gospod Kukan je naslednji na vrsti. Hvala lepa. Eh, ta razprava poteka v zelo specifičnem časovnem okviru. Nemčija igra ključno vlogo, dovolj je omeniti berlinski postopek kako eh, gledate na eh, prihodnost regije, kajti včasih eh, vidimo napredek, ampak pojavljajo se nove in nove politične krize. Na katera področja bi se morali osredotočiti, da se bi tem krizam izognili? Kar zadeva Srbijo? Kateri je največji izziv, ki ga bo morala premagati ta država, da bodo odprta pogajalska poglavja? Potem pa so tukaj eh, tudi pogajanja med eh, Kosovom in eh, Srbijo. Kar zadeva migracije, bi bilo zelo dobro, če bi bile države članice vključene v celoten postopek ali prejmajo dovolj finančne in politične podpore. Najlepša hvala. Gospod Freund, hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Hvala za to, kar ste povedali. Tukaj sem. Eh, hvala za to, kar ste povedali o Siriji. Eh, eno eh, izmed glavnih udeleženk v tem konfliktu ste komaj da omenili, namreč govorim o islamski državi. Ali ne obstaja nevarnost, da bi v primeru vzpostavitve premjerja Eh, imeli eh, predstavniki islamske države proste roke, da nadaljujejo eh, z svojim osvajalnim pohodom. Hvala lepa. Tudi minister Ur, Elnek Ur. Gospod Tokeš, hvala lepa, gospod minister. Spoštovani predsednik, najprej bi rad izrazil svoje sočutje. Skupaj z gospo Alijo Mari eh, sva se odločila za razglasitev eh, državnega eh, dneva žalosti. Kar zadeva ISIS, kako se boriti proti terorističnim napadom v povezavi z begunsko krizo, ali na ta način prihajajo v Evropo teroristi, kaj pravijo obveščevalne službe. In še eno vprašanje. Pristop eh, Romunije v Schengen eh, je bil zavrnjen, ampak kako lahko na ta način zaščitimo zunanje meje Bulgarije in Romunije? Uh, well, too... Gospod predsednik žal ni vključil mikrofona, zato nismo slišali imen govorcev. Gospod minister, pod kakšnim pogojem bi Nemčija podprla uh, vojaške operacije uh, eh, zopr ISIS? Ker gospod Borok ne vključi mikrofona, tolmači žal ne slišimo imen naslednjih govorcev. Ja, ganz herzigen dank. Eh. Ja, najlepša hvala za vaše vprašanje. Poskušal se bom držati eh, teme eh, nasplošno eh, in se ne bom osredotočil na posamična vprašanja, ki so bila predvsem povezana z Sirijo. Prvo vprašanje se je nanašalo na časovnico. Preteklo soboto smo se dogovorili o časovnici in ta načrt je zelo zahteven. Če se spomnimo, Eh, tega načrta. V šestih mesecih naj bi bila vzpostavljena eh, začasna prehodna vlada, eh, potem naj bi organizirali volitve. In pri teh volitvah bi naj sodelovali ne le državljani Sirije, ki živijo v Siriji, ampak tudi člani diaspore, torej vsi tisti, ki živijo v evropskih državah. Potem kot sem dejal, eh, je ta načrt zelo eh, zahteven, ampak mislim, da ga moramo pričeti izvajati sedaj. Kaj ti? Vsi deležniki so se prvič usedli za skupno mizo in upam, da, bo, da se bodo to vrstna pogajanja tudi nadaljevala. Vendar pa ni ključnega pomena zgolj časovnica, ampak eh, je ključnega pomena tudi vsebinski napredek. Pri tem eh, moramo eh, odpraviti eh, nesporazume, ki se pojavljajo v povezavi z pojmom premirja. Gospod Freund je zastavil vprašanje v zvezi s tem, ali to ne bo premirje, ki bo koristilo islamski državi. Ne. To premirje pomeni konec bojev med vlado in pa opozicijskimi skupinami. Torej, kot sem dejal v svojem uvodnem govoru, želimo poskrbeti za to, da se ne bodo borile vladne enote in uh, opozicijske skupine, ampak da se uh, bodo v svojem bojaškem posredovanju osredotočile na ISIS in Al-Nusro. Ali sta ISIS in Al-Nusra edini uh, ključni uh, islamistični skupini. Enotnega mnenja na to temo ni in to ni boj med eh, Zahodom in Rusijo, ampak gre tudi za boj med državami v arabskem svetu. Številni drugače gledajo eh, na definicijo radikalno-islamističnih skupin. Eh, nekateri želijo eh, to definicijo omejiti na ISIS in Al-Nusro, druge pa povdarjajo, da je potrebno upoštevati tudi tiste skupine, ki pri uporabi terorističnih sredstev sodelujejo z islamsko državo. Če želimo doseči napredek pri premirju, potem uh, moramo ugotoviti, kdo bo premirje podprl in kdo ne. Eh, tisti, ki se ne bo pridružil premirju, se bo še naprej boril na strani islamske države. Drugi eh, se bodo, upam, da odločili za drugačno pot in poskrbeli za vzpostavitev premirja. In upam, da bo to premirje tudi trajno premirje. Kaj to pomeni za evropsko solidarnost? prav dajem vsem tistim, ki pravijo, da se ne moremo osredotočiti zgolj na nekaj skupih besed po tem vikendu v Parizu. Nekateri ste dejali, da se vsi nahajamo v podobni situaciji. Tragedija iz Pariza je grozljiva tragedija ki nas je vse presenetila. Ampak nekdo je upozoril tudi na Med Madrid, na London. To O čemer eh, so eh, že pričeli razpravljati notranji ministri, ki se bodo tudi prihodnji eh, petek sestali tukaj v Bruslju je zdaj eh, še eh, toliko eh, bolj pomembno. Potrebno je sodelovanje obveščevalnih služb in pa policije. Potrebno je zmanjšati tveganja, tako da se ne bodo podobni dogodki ponovili druge po Evropi. To je izraz evropske solidarnosti. In to evropsko solidarnost ste izpostavili številni. Kaj pa to pomeni v kontekstu vojaškega posredovanja? Če bi bili vsi prepričani v to, da bi eh, moral NATO posredovati proti islamski državi in Al-Nusri, potem bi bili v drugačni situaciji. Niti Francija, niti druge države članice NATO niti generalni sekretar NATO ne meni, da gre tukaj za NATO-vo operacijo. Države Bližnjega vzhoda, arabske države, bi morale biti tiste, ki eh, bi se morale bolj udeležiti v ta konflikt, ampak še enkrat ponavljam. Odgovor z vojaško eh, silo eh, je nevaren, ampak eh, mediji nas zaradi vojaških operacij hvalijo, če tudi zaradi tega ni premika naprej. Čaka nas dolga in trnova pot. Le na ta način bomo lahko poskrbeli za umilitev tega konflikta, za rešitev te krize. Ne glede na to, koliko vojaških letal ali pa tankov pošljemo v eh, to regijo, ne glede na, na to, koliko do zopo oboroženih enot eh, se tam eh, bojuje, situacije s tem ne bomo rešili. Kolego iz Velike Britanije, ki se je javil k besedi, Naj povem tudi, eh, da eh, nam tudi ne bo pomagalo, če bomo solidarnost merili s tem, eh, ali počnemo isto kot Velika Britanija. Ne gre za to, da moramo vsi delovati na isti način. Kajti, če se bomo vsi osredotočili na zračne napade, ki jih ponujejo različne članice NATO, potem se bo zgodilo to, kar je tudi poudaril nekdo izmed vas, namreč bombardirali bomo veliko puščave, s tem pa ne bomo naredili prav velike škode eh, ISIS-u. Situacija je izjemno zapletena in v Siriji trenutno poteka vojna na številnih frontah. In zaradi tega ima ISIS korist. Torej moramo zmanjšati število front, tako da se bomo borili zgolj proti islamski državi in Al-Nusri. In to je tisti izziv, ki se mu ne bomo mogli izogniti, če želimo zares doseči napredek. Francija je napovedala, da se bo še enkrat obrnila na varnostni svet Združenih narodov in da se bo zauzela za skupno resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, tako eh, da bi solidarnost izkazali tudi države članice Združenih narodov. No, sedaj pa se oddalimo od eh, teme Sirije in predimo na temo Turčije in s tem tudi na uh, migracije. Nekdo je zastavil uh, kritično obarvano vprašanje, ali je Nemčija pripravljena spremeniti svojo politiko in uh, ali je pripravljena imeti politične odnose tudi z težavnimi državami. Bil sem eden izmed prvih, Eh, ki so odpotovali v Turčijo, eh, ko smo ugotovili, kako obsežna je ta begunska kriza. In Erdogan sem osebno dejal, da je njegova država ključnega pomena in zato moramo najti različne oblike sodelovanja, ki nam bodo omogočile, eh, da bomo se lažje vzpostavili, lažje zoprstavili velikim migracijskim tokovam. ne vem, ali bi prišlo do uh, zadovoljivega zaključka pogajanj z eh, Turčijo, ampak pričakovanja obeh strani uh, smo jasno predstavili in Turčija ima velika pričakovanja poleg finančne pomoči, predvsem kar zadeva odprtje pogajalskih poglavi. Velika pričakovanja ima tudi v povezavi z vizumsko politiko. Na naši strani pa je eh, veliko odvisno od tega, ali lahko Turčija zaščiti meje, tako da bomo imeli boljši pregled nad begunci, ki prihajajo v Evropo. In to pomeni tudi, da eh, Turčija beguncem v eh, državi eh, zagotovi ustrezne pogoje, da tam tudi ostanejo. Enako lahko povem tudi za primer Afganistana. Ne gre za to, da je bilo v Afganistanu razobešenih nekaj plakatov, ampak v preteklih mesecih eh, se razdeluje veliko propagandnega materijala tihotapskih združb, tako v Afganistanu, kakor tudi v afriških državah. Eh, obljubljajo jim eh, stalno delovno mesto, če se bodo podali eh, na pot v Nemčijo, socialno podporo in tako naprej. Ta propaganda seveda ni edina točka, na katero se osredotočamo, kajti ta pristop bi bil preveč omejen. Poslužujemo se tudi digitalnih eh, instrumentov in skušamo razvodeniti obljube, ki jih dajo tihotapske združbe v eh, teh državah. Ali bomo lahko begunce pošiljali nazaj v Afganistan oziroma migrante? Eh, citirali ste ministra za migracije v Afganistanu, gospoda Balkija, Eh, ki je odkrito povedal, tisti afganistanski državljani, ki so se odpravili v tujino, naj tam tudi ostanejo. Nekaj dni kasneje sem se pogovarjal z predsednikom Afganistana in sem ga vprašal, ali pozna pravne zaveze eh, neke države in ali se je Afganistan pripravljen tega držati. In dejal mi je, da eh, se pravni pogoji niso spremenili. Zastavlja pa se vprašanje. Če bomo imeli večje skupine afganistanskih državljanov, ki ne bodo dobili azila v Evropi, ali eh, bomo te državljane lahko vrnili v Afganistan? Eh, potrebno je poskrbeti za ustrezne alternative za območje, za varna območja znotraj države, kjer ne bo eh, državnega preganjanja ali pa uh, vojaških spopadov. Potem pa k temi Ukrajine. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih na to temo, še prav posebej v povezavi z prihodnostjo sankcij. Tudi novinari me pogosto sprašujejo, ali se v Evropski uniji strinjamo, da bi sankcije podaljšali. Jaz svojo nalogo razumem povsem drugače. Moja naloga ministra za zunanje zadeve je, da poskrbim za to, da ne bo več potrebe po sankcijah. Zaradi tega ne želim potrditi, da so sankcije še zmeraj potrebne in da jih bomo podaljšali, kajti to ni vrednota sama po sebi. Če bomo morali sprejeti sklep o podaljšanju teh sankcij, potem eh, bo to žalostna novica. Namreč novica, da eh, sporazuma in zminska ne izvajamo dovolj hitro. Naloga zunanje politike je, da zagotovimo, da se eh, proces iz Minska nadaljuje in zato si prizadevamo z vsemi sredstvi. Po majhnem napredku, ki je bil dosežen, sem optimistično razpoložen in pripravljen nadaljevati po tej poti. Videli bomo, kaj se bo zgodilo pri naslednjih zelo zapletenih korakih v izvajanju. To, kar pravim danes, tukaj ni nič novega. O tem so se dogovorili že predsedniki vlad in držav. Prihodnost sankcij bo odvisna od izvajanja sporazuma iz Minska. In če ukrajinske oblasti ne bodo mogle spet prevzeti nadzora nad mejo, potem bo to pomenilo, da se sporazum iz Minska ne izvaja dovolj dobro. V skupini evropskih zunanjih ministrov smo pričeli z razpravo o tem, kako oblikovati že določene odločitve, ki naj bi bile sprejete decembra na ta način, eh, da eh, bodo vezane na sporazum iz Minska. Najkasneje februarja bomo videli, ali bodo volitve potekale v skladu z sporazumom iz Pariza in Berlina. Če bodo volitve potekale, potem bomo naredili velik korak naprej. Potem eh, bo izvoljena nova vlada in tem bo stopil v veljavo izredni zakon, ki se bo osredotočal na izvajanje. Zgolj na izvajanje, ampak vem, kako velik korak je to. Odprto ostaja vprašanje, kako zagotoviti eh, nadzor na vzhodni meji Ukrajine z Rusijo. Torej, to razpravo bomo vodili na ravni zunanih ministrov Evropske unije in sicer z ciljem, da dosežemo napredek pri izvajanju sporazuma iz Minska. Ne želimo se medsebojno ovirati s tem, da razpravljamo o sankcijah. Naj pogledam še, pogledam še enkrat na seznam, tudi eh, na Zahodni Balkan ste se osredotočili, gospod Kukan. Berlinski proces nas je ponovno spravil na pravo pot. Proces približevanja Evropi smo še enkrat potrdili, ampak v berlinskem procesu smo ugotovili tudi, eh, da se trenutno srečujemo še z določenimi ovirami. Nemško-britanska pobuda je sedaj prešla v evropsko pobudo. Želimo ponovno spostaviti dinamiko za Bosno in Hercegovino nekaj časa so se zadeve dobro razvijale, sedaj pa eh, imamo spet grožnjo referenduma v Republiki Srpski. Mislim, da se lahko tej grož grožnji izognemo. Trenuten razvoj v nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji, ki ste ga številni tudi izkusili na lastni koži, obiskali ste Makedonijo pa uh, kaže, da uh, ne bo enotnega približevanja Zahodnega Balkana Evropi. Razlike med uh, zahodnobalkanskimi državami se povečujejo. Gospod Kukan je vprašal, ali zagotavljamo zadostno finančno pomoč. Različne informacije smo prijeli o tem. Nekaj časa je e, Srbija povsem e, odkrito povdarjala, da ne želi sredstva strani Evrope. Tudi na novinarski konferenci. Sedaj so se zadeve spremenile in e, povem lahko, da je Nemčija kot edina evropska država zagotavljala tudi finančno pomoč Srbiji. Namreč mislim, da Eh, je eh, ta država v našem velikem interesu. In še zadnji odgovor, ki se nanaša na Cipr, jutri grem tja, že dolgo nisem bil tam. Če smo kjerkoli priča opogumljajočim signalom, potem je to na Cipru. Po dolgotrajočem konfliktu se zdi, da severni in južni del Cipra vzpostavljata uh, eh, konstruktivn pogovor in upamo lahko, da uh, bo sta obe strani na Cipru našli rešitev. Vsekakor je potrebno ta trenutek izkoristiti najlepša hvala. Hvala lepa za to možnost razprave. Če lahko naredim še kratek zaključek. Mislim, da bi lahko ISIS eh, premagali, še prav posebej, če si pogledamo uspehe v zadnjem času. E, mislim, da se je njihova mreža nekoliko razpletla. Potrebno je poskrbeti za ustrezno izolacijo in eh, preprečiti eh, je potrebno podporo islamski državi v obliki nafte, finančnih sredstev, orožja in tako naprej. In sedaj še druga točka. Evropa se srečuje z dvema velikima izzivoma in sicer z bojem proti terorizmu in pa z veliko begunsko krizo. Paziti moramo, da obeh tem v javnih razpravah eh, ne bomo mešali da ne bomo begunce izenačili z terorizmom. Begunci so žrtve terorizma, ampak pri obeh vprašanjih moramo evropejci sodelovati. Ugotoviti moramo, da nobena evropska država tega problema ne more rešiti sama, pa naj bo velika ali majhna, pa naj gre za boj proti terorizmu ali pa za obvladovanje begunske problematike. No in o tem bomo govorili eh, v okviru vrha med Evropsko unijo in Turčijo, pa tudi v okviru Dunajskega eh, procesa. Evropska unija zaradi tega eh, še ni doživela neuspeha. Dokazati mora, da lahko poskrbi za uspešno soočanje s tema dvema izzivoma, v nasprotnem primeru se bodo ukrepili populisti. Najlepša hvala želim vam veliko uspeha na Cipru in strinjam se z vami, da je možnost eh, rešitve sporozuma eh, na Cipru zdaj bliže, kot je bila kdajkoli prej. Najlepša hvala. association with the uh, <clears throat> Dear colleagues, could you please... Drage kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta. Nadaljevali bomo po dnevnem redu. Točka šest. Izmenjava mnen z gospodom Andrejanom Kandujem, predsednikom Moldavskega parlamenta, o politični situaciji v Moldaviji. ta del eh, našega sestanka organiziramo skupaj z delegacijo EU eh, e Moldavija in eh, hvala lepa za soorganizacijo tega dogodka. Še enkrat pozdravljam predsednika Moldavskega parlamenta in letošnje leto je bilo dokaj težavno za Moldavijo. Politična situacija je bila krhka. 29. oktobra eh, je eh, bila razpuščena eh, vlada premijeja Streleta po nezaupnici velike večine parlamenta, vključno z demokratsko stranko. Nova vlada se mora šele oblikovati in to bo tretja vlada v enem letu. Evropska unija je v zadnjih letih dala veliko podpore Moldaviji v političnem in finančnem smislu. Eh, v tej ponavljajoči se eh, krizi eh, se krepi nezaupanje prebivalcev do vlade in njene sposobnosti eh, na področju boja proti korupciji, v sodstvu, v ekonomiji. Zavedamo se bančnega skandala pred štirimi leti. Še vedno ni bilo prave preiskave in politične težave ovirajo reforme. Javnomenska raziskava iz prejšnjega tedna izpostavlja krizo države in e, nezadovoljstvo prebivalstva z vlado. Kaže, da Moldavici zahtevajo boljšo koalicijsko vlado, ki bi bila proevropska in zahtevajo nove volitve. Zaskrbljeni so zaradi korupcije in želijo pač obljubljene reforme. V tem smislu sedaj besedo predajam predsedniku Moldavskega parlamenta, gospodu Kanduju, da nam eh, v desetih minutah eh, predstavi situacijo v državi in ukrepe, s katerimi se želijo soočiti s kritičnimi vprašanji, ki sem jih predstavil. Prosim tudi, da eh, predstavi svojo eh, oceno situacije v Moldaviji. Eh, dejstvo je, da ste pomembni partner v naši sosedski politiki. Prosim. Hvala lepa, gospod Plenkovič. Naj na samem začetku povem, da sem počaščen in vesel, da sem lahko danes eh, tukaj in da lahko predstavim najnovejše informacije o dogodkih v Moldaviji. Vesel sem izmenjave z vami. Moldavia je bila nekoč zgodba o uspehu eh, v tem programu eh, sosedske politike. Žal pa je prišlo do strukturnih težav in eh, ne sledimo več temu trendu. Na začetku bi rad povedal, dve pomembni besedi, ki kažeta, kaj se dogaja v Moldaviji. Prva beseda je razočaranje. E, gre dejansko za veliko razočaranje do političnega razreda, političnih strank, e, vladnih strank Razočaranje je posledica zamud pri reformah institucij, pri eh, reformah zlasti sodnega in bančnega sistema in drugih stvari. Izgubili smo verodostojnost in zaupanje državljanov Moldavije in izgubljamo verodostojnost eh, in zaupanje tudi naših eh, partnerjev, tudi institucij Evropske unije. Seveda je bilo tudi nekaj dobrih dosežkov. Moldavije je uspelo podpisati in začeti izvajati eh, pridružitveni sporazum. Eno leto ga že izvajamo. Eh, imamo pravzaprav tudi dobre rezultate pri trgovini. Evropska unija je eh, trgovinski partner številka ena za Moldavijo. Z vašo pomočjo smo. Eh, lahko predstavili našo orientiranost z ruskega na evropski trg zlasti v obdobju, eh, ko je Rusija razglasila embargo za moldavijske proizvode. Veliko dela je bilo tudi opravljenega pri implementaciji številnih ukrepov. Eh, veliko je narejeno seveda tudi eh, na Eh, področju vizumske liberalizacije. To je bil velik eh, dosežek, eh, vendar pa nam ni uspelo urediti vprašanja bank. Veste, da je prihajalo do bančnih goljufij in imamo zamude pri pomembnih strukturnih reformah v državih. In zaradi tega je sedanji politični razred izgubil verodostojnost. Sedaj imamo seveda Ob eh, ekonomski in finančni krizi še politično eh, krizo pogovarjamo se o tem, da bi vzpostavili eh, in zagotovili novo parlamentarno večino. V čim krajšem času želimo spraviti neoblast novo vlado in začeti pogajanja z IMF-om o programih za naslednja tri leta in na agendi prednostnih nalog. Imamo reforme bančnega sektorja, tu gre seveda za to, da pripravimo zakonodajo in zagotovimo seveda tudi preglednost pri eh, delničarjih, eh, upravljanje podjetij. Eh, zagotavljanje neodvisnosti centralne banke. Drugič, reforma pravosodja na parlamentarni agendi je tudi eh, nov zakon o državnem tožilstvu. Civilna družba in strokovnjaki Evropske unije so z dobrimi eh, strokovnimi nasveti Beneške komisije pomagali pri pripravi skupaj z Evropsko unijo pregledujemo tudi agencije, ki se eh, bojujejo proti korupciji. Eh, se pravi, poskušamo pač eh, zagotoviti dobro zakonodajo, imamo nekaj institucij, pa stvari kljub samo ne delujejo. Energetsko vprašanje je tudi prednostno. Moldavija je odvisna od ruskega plina in elektrike iz eh, Pridnesterja. Evropski sistem moramo povezati z moldavijskim sistemom preko Romunije. Potrebujemo eh, interkonekcije eh, med EU in Moldavijo. Potem pa poslovno okolje, je tudi prednostna naloga, zato pa potrebujemo seveda pravno državo in sodišča in ustrezen boj proti korupciji. Tu ne gre za današnje odnose z evropskimi institucijami, institucijami. Ne, mi moramo sedaj ukrepati, mi moramo opraviti svojo domačo nalogo in prioriteta za bodočo vlado in parlament je, da eh, implementiramo pridružitveni sporazum s eh, eh, CEFTO in sicer po posameznih poglavjih. Implementacija predružitvenega sporazuma je prednostna naloga. Pomembno je zaupanje, zaupanje pa lahko okrepimo samo z ukrepi in reformami. Čas beži in mi moramo sedaj eh, narediti korak od besed k dejanjem. In To mora pravzaprav narediti tudi politični razred. Sicer eh, pa ne bomo ponovno pridobili zaupanja prebivalstva, imeli bomo dolgotrajno politično krizo, ki bodo morda sledile predčasne volitve, to pa je kot odpiranje pandorine skrinjice. Ne vemo, kaj se bo potem eh, zgodilo in eh, mi seveda lahko čutimo tudi očinke dogajanj eh, eh, v Ruski federaciji in podobno. Eh, hvala lepa, da ste me povabili sem. Hvala lepa, gospod eh, predsednik eh, Kandu. Zato, da bi imeli dovolj časa za odgovore, na vprašanja poslancev, bomo glasovali šele ob 18.15. Najprej gospod Austevičius eh, dobi besedo za dve minuti in potem pa drugi kolegi za eno minuto, zato da ne bomo preveč zamujali, da bomo pokazali najboljši parlamentarizem. Pozdravljam tudi gospoda Pirka Roberto Piolo, ki je z nami, eh, predsednik predružitvenega parlamentarnega odbora EU Moldavija. Najprej gospod eh, Kristeja za dve minuti, prosim. Hvala lepa, Andrej. Spoštovani predsednik, delegacija Evropskega parlamenta eh, parlamenta v pridružitvenem parlamentarnem odboru je zaskrbljena zaradi politične situacije v Moldaviji. Naj to povem jasno, zaradi neodgovornosti političnih eh, voditeljev, ki so privatizirali institucije države, smo zaskrbljeni. Nas so kritizirali zaradi tega, ker eh, podpiramo nereformirano Moldavijo. To je neutemeljena kritika. Evropska unija je poskusila vzpostaviti pogoje za reforme znotraj Moldavije in Moldavija je imela celo vrsto priložnosti, ki pa jih ni več. Upam, da boste ukrepali, vendar to ni odvisno od nas. Evropska unija je veliko storila za Moldavijo in eh, še vedno dela veliko za Moldavijo. E, najvišja posojila na glavo e, smo dali in sicer po ratifikaciji e, pridružitvenega sporazuma e, pred enim letom in tremi dnevi v tem parlamentu. Pred dvema tednoma je bila izglasovana nezaupnica vladni koaliciji in uh, eh, PDM je glasovala proti lastni vladi. To je bila seveda politična poteza. E, to je bila neprimerna poteza. E, poslanci v parlamentu pa niso e, naivni eh, in zaradi tega pravzaprav smo tudi zaskrbljeni nad Republiko Moldavijo. Naj izpostavim še nekaj točk v zvezi. Eh, s časom, ko je gospod Vernin bedel nad asociacijskim sporazumom. Rekel je, da je prebivalstvo premagano v tem družitvenem eh, sporazumu. Hvala lepa. Sedaj pa naš poročevalec eh, za Moldavijo. Gospod Auste Revičius. Eh, tudi jaz bi vam rad izrazil dobrodošlico v Bruslju. Vedno je dobro priti v Bruselj, včasih je bolje priti bolj zgodaj kot pozno. Eh, lahko ste prepričani, da smo angažirani za dobre odnose med EU in Moldavijo. Upamo, da bo Moldavija po kratkoročni zmedi eh, uspela dokončati svojo pridružitveno agendo. Za reforme in eh, vzpostavitev države potrebujemo čas, potrebujemo motivacijo in včasih tudi nove koalicije. Strinjam se z vami, danes moramo govoriti odkrito, druge poti ni. Gospod predsednik, vi veste bolj, bolje od mene, da je. Eh, 95 odstotkov našega dela utemeljenega na zaupanju. Vse ostalo je protokol. Povedali ste, razočaranje in izguba verodostojnosti sta glavni značilnosti sedanje politične situacije v Moldaviji. In vi veste, EU ne potrebuje še ene regionalne krize. Ne potrebuje želimo, da bi Moldavija šla še naprej v to smer. In žal vam moramo zastaviti več vprašanj, kot vam lahko damo odgovorov ali pa predlogov. Torej, moje prvo vprašanje, kaj je treba storiti, da se zmanjša vpliv oligarhov na politiko države? Moldavija je premajhna, eh, da bi, nadvladovali trije oligarhi. E, kako bo z oblikovanjem nove proevropske koalicije in kako boste ponovno spravili e, Moldavijo na evropsko pot? Hvala, gospod Preda. E, hvala lepa, gospod predsednik. Vesel sem, da ste danes tukaj. Mislim, da je Moldavija eh, srečna, da je prišlo do ratifikacije pridružitvenega sporazuma. Vladimir Voronin je eh, komentiral pravzaprav tudi oblikovanje nove vlade. Kaj to pomeni eh, za odnose z proevropsko koalicijo. Rad bi tudi povedal nekaj o oligarhih eh, v politiki in zlasti o vlogi gospoda Plahutnjuka, ki vodi vašo stranko. Kakšno je stališče oligarhov eh, do eh, poti proti Evropski uniji? Ali menite, da jih je treba pravzaprav umakniti? Gospod Demesmakar. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Dobrodošli. Potisnili ste prst v rano. Rekli ste, da prebivalstvo ne zaupa več politiki. Mi pa podpiramo Moldavijo pri boju proti korupciji, pri zauzemanju za demokratske vrednote, pri poti v smeri Evropske unije. Evropska unija upam, da ima eh, podporo eh, prebivalstva. Ali mediji morda negativno vidijo Evropsko unijo? Kakšna je vloga ruske propagande? Potem pa še nekaj o manjšinah. Etnične manjšine. Eh, lahko preprečujejo eh, reforme. Tisti, ki živijo na jugu, reform nočejo in računajo z rusko podporo. Kako lahko povečamo njihov vpliv eh, na moldavijsko politiko? Potem škoda zaradi ruskega embarga. Kako lahko obvladate to situacijo? ali je v sporazumu dovolj določb, eh, ki vam pomagajo pri premagovanju teh eh, težav, naprimer pri mesu, zelenjavi, sadju. Kako poteka trgovina s temi proizvodi med EU in Moldavijo? Hvala lepa. Sedaj pa gospa Cimer, prosim. Ja, vielen dank. Hvala lepa. Prej ste omenili, da obstajajo naslednji cilji. Boj proti korupciji, reforma sodstva, vse to je seveda smiselno vprašanje, pa je, kdo naj tu ukrepa. Imam namreč vtis, da je politični razred eh, upleten v korupcijo, v bančni skandal. Ali pri eh, pogajanjih v parlamentu govorite tudi o boju proti revščini? Moldavija spada med najbolj revne države v Evropi in to je pravzaprav ena izmed glavnih nalog političnega razreda, ta boj proti revščini. Potem pa reforma sodstva. ali je predvidena reforma ravnanja s političnimi jetniki. Ali je res, da lahko nekdo presedi šest let v preiskovalnem zaporu, ne da bi v tem času prišlo do sodnega procesa ali pa obsodbe. Pri eh, protestih septembra so bili eh, zaprti mnogi ljudje, tudi eh, predsednik stranke Rdeči blok. Eh, on je bil tudi član eh, delegacije Moldavskega parlamenta za EU in eh, svet Evrope je pozval Moldavijo naj spusti politične zapornike in poskrbi za pravično obravnavo leteh. Kaj je tu sedaj predvideno? Gospod Karvar, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Lani je Moldavija imela parlamentarne volitve in euroskeptiki so dobili 21 odstotkov in so postali najbolj eh, močnejša sila. Druge stranke pa so se povezale v koalicijo. In obstajali so tudi protesti proti krepitvi odnosov z EU. Samo 32 eh, odstotkov Moldavicev želi dan danes eh, postati član EU. To je eh, velik upad v primerjavi z letom 2007. E, torej, kako gleda pravzaprav moldavijska vlada na to zavračanje članstva v EU? Ali obstajajo kakšna politična ali pa ustavna zagotovila, da eh, bo Moldavija konsultirala svoje prebivalstvo pred eh, članstvom v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Šulc. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za vaše besede. Pred tremi tedni smo imeli sestanek trgovinskega odbora in govorili smo pravzaprav o pridružitvenem sporazumu in govorili smo tudi o novih pravilih in varovalkah. Govorili ste o problemih na področju politike, sodstva. Ali lahko bolj natančno razložite, kako želite spremljati nadaljni proces implementacije? Dejstvo je, da določeni vidiki še niso implementirani. Kakšni so naslednji koraki, zato da bomo tudi vedeli, dokam smo prišli pri gospodarskem sodelovanju. To bo namreč seveda vplivalo eh, ne zgolj na davkoplačevalce v Evropske unije, temveč tudi na vaše prebivalstvo. Mi želimo čim eh, bolj primeren in blag prehod v vaši državi. Hvala lepa. Sedaj pa predsednik Kandu, ki bo eh, strnjeno odgovoril na vsa vaša vprašanja v naslednjih petih, šestih minutah. Hvala lepa. Čim krajši bom. Hvala lepa za vse vprašanja. Naj podarim nekaj pomembnega. In sicer zanašamo se na podporo Evropskega parlamenta in mi zelo cenimo eh, podporo evropskih institucij za eh, to, kar se dogaja v eh, Moldaviji, za vizumsko liberalizacijo, za pridružitveni sporazum in sedaj je seveda naša naloga, da ponovno pridobimo vaše zaupanje in da sprožimo reforme. Potem pa implementacija eh, predložitvenega sporazuma. 50 eh, odstotkov eh, se že izvaja. Vendar tu ne gre več za vprašanje zunanje politike, gre sedaj za vprašanje notranje politike za našo državo. Mi moramo sedaj eh, konsolidirati nacionalna prizadevanja in eh, mi moramo vzpostaviti neko posebno enoto na nacionalni ravni, naprimer nekega ministra za integracijo z EU in podobno. In ta uh, organ naj bi dejansko uh, okoli sebe uh, povezoval vsa prizadevanja za uresničevanje sporazumov. V parlamentu imamo tudi agendo uh, prednostnih nalog. Se pravi, mi natančno vemo, kaj je treba storiti, vemo, kakšni so uh, roki, kateri odbori so pristojni, kateri ministri so pristojni in ljudje bodo odgovorni za izvanje in tudi za zamude, če bodo njih prišlo. Seveda je treba narediti veliko. Treba je uh, Eh, pripraviti zakonodajo in zakonodajo tudi ustrezno izvajati. To ne bo enostavno. Parlament razpravlja o novem zakonu o uh, eh, zemljskem plinu, o uh, električni energiji. Uh, želimo se uh, prilagoditi tretjemu uh, energetskemu svežnju EU. Uh, torej, mi moramo še marsikaj postoriti na nacionalni ravni eh, potem pa kredibilnost eh, Evropske unije na splošno. Ker smo mi bili neuspešni pri reformah in ker smo soočeni z rusko propagando, je Evropska unija dejansko izgubila mnoge zagovornike v vrstah moldavijskega prebivalstva. Vendar to ni krivda Evropske unije, to je eh, zaradi naših napak. Ruska propaganda. Eh, nekdo je zastavljal vprašanje glede medijev, kako vplivajo mediji in ruski televizijski, ruske televizijske eh, postaje. Eh, torej, močno vplivajo. Eh, polovica eh, Eh, vseh postaj v Moldaviji je ruskih in ljudje še vedno gledajo veliko televizije. In televizijske postaje so prvi vir informacij. In eh, seveda, te postaje močno vplivajo. Kako naj se soočemo s tem eh, izzivom? Samo na demokratičen način je moj odgovor. Mi ne moremo prepovedati ruskih postaj. To ni skladno s svobodo govora, za katero si prizadevamo. Obstajajo pa seveda druge ukrepi. In prvi ukrep bo promocija in pomoč pri razvoju lokalnih eh, proizvodov. Se pravi, potrebujemo lastne programe, eh, pogovorne oddaje eh, o Evropske uniji, socialno, družbeno oglaševanje je potrebno. Prebivalstvo in tudi politični razred se morajo pogovarjati o eh, zakonih, o lasništvu medijev, o promociji razvoja domačih proizvodov, da se bomo na ta način soočili z rusko propagando. Potem pa ruski embargo. Moldavijski pridelovalci, kmetje so seveda uh, trpeli zaradi ruskega embarga in sedaj morajo pridobiti nove trge, nimajo pa izkušenj, znanja, uh, Eh, sredstev eh, za posojila plačujejo predelovalci 20 odstotne obresti, vendar prehod z ruskega trga na trg EU je zelo hiter. In mi moramo seveda podpreti naše eh, pridelovalce, potem pa manjšine, vključevanje manjšin. Kot veste, imamo avtonomijo na jugu države in mi poskušamo pravzaprav pripraviti neke regionalne eh, projekte, želimo imeti različne komunikacije, eh, različna sporočila na eh, vladni ravni, na regionalni ravni in pripravljamo delovno skupino, med eh, moldavijskim parlamentom in lokalnim eh, parlamentom na jugu in eh, to naj bi bila pravzaprav neka stalna institucija za iskanje rešitev. Potem ste spraševali o pravosodju, o preiskovalnem eh, zaporu. Kolikor vem, je eh, mogoče osebo pridržati za 30 dni, potem pa še enkrat za 30 eh, dni. In seveda se zahteva pravično sojenje in to bo eh, tudi v primeru Petrenko, to zahteva tudi eh, svet Evrope in mi pravzaprav tudi natančno spremljamo eh, ta proces, se pravi na prvem mestu je pravično sojenje in upoštevanje vladavine prava. Potem pa oligarhi in uh, njihov vpliv na institucije. ni pomembna oseba, ni pomembno ime. Pomembne so institucije in če dovolite, bi sedaj nadaljeval v romonščini. Dejstvo je, da nam do sedaj ni uspelo vzpostaviti verodostojnih institucij. Človeški faktor v institucijah je še najmanjši vpliv. Če pogledamo proti Zahodu, vidimo institucije in sistem in tudi zakone, kako delujejo. In eh, tu človeški faktor ni tako pomemben. Bolj, ko gremo proti uh, vzhodu, bolj pomemben je človeški faktor in posamezni telefonski klici. Mi vzpostavljamo institucije in tudi sistem uh, in tudi zakonodajo, ki bodo delovali, in tu ne smejo biti oligarhi pomembni. To je glavna naloga naše agende. Tu ne gre za to, ali bomo eno osebo zamenjali z drugo. in ali bomo z eno osebo zamenjali politični vpliv. Mi moramo spremeniti sistem kot celoto, brez tega ne bomo dosegli zaželenih rezultatov. Torej, mi moramo začeti reforme, ki so nujno potrebne za vzpostavitev imunih institucij, institucij imunih do oligarhov, do pritiskov. Gospod Preda je spraševal po sodelovanju komunistov v novi koaliciji. Dejstvo je, da imamo novo generacijo politikov in bojim se izraza uh, komunistični, komunistična stranka in podobno. Ko se delujem z določeno stranko in vem, da se je ta stranka zavezala k spoštovanju sporazumov in vrednot, za katere se eh, mi zauzemamo. Mi je samo to pomembno. No, eh, skrbelo me bo šele marca naslednje leto, ko bomo pač morali izvoliti predsednika parlamenta. In številke kažejo, da bo komunistična stranka tu morala sodelovati oziroma da bo imela določen vpliv. In imela bo vpliv tudi na uh, izvolitev predsednika Moldavije. Lahko bi morda uh, našli neke korake uh, ki bodo pomagali, da bomo kos temu izzivu. Morda bi lahko dobili neko osebo iz univerzitetnega sveta. No, to bo moja odgovornost. Najti moramo kompromis med političnimi strankami. Pri izvolitvi predsednika marca ali aprila v Moldaviji parlament izvoli predsednika države. In uh, zaradi tega se bojim eh, tedaj pač uh, nove krize in novih parlamentarnih volitev. Hvala lepa za vse te napovedi, kaj se bo dogajalo v Moldaviji. Mi pa nadaljujemo z glasovanjem čez dve minuti. Drage kolegice in kolegi, se upravičujem za to krajšo zamudo, ampak že tako ali tako se je popovdne nakazovalo, da se bo glasovanje začelo nekje o pol sedmih. Gospod Preda pa ima postopkovno vprašanje. Hvala, gospod predsedojoči, na kratko, ker nas čaka dolgo glasovanje. Obžalovanja vreden incident se je pojavil, ko smo se pogovarjali z gruzijskim ministrom. Nekdo iz skupine gospe Le Pen je označil tega našega gosta za zlikovca. In mislim, da je to neprimeren izraz, ne moremo na tak način obravnavati posameznike, ki pridajo na naše seje. Zanima me, kaj lahko storimo zopr to skupino, ki sploh ne spoštuje načina delovanja parlamenta. Res. Hvala lepa. Seveda se vsi zauzemamo za spoštovanje med kolegi. Kolegice in kolegi, resnično dolg glasovalni seznam nas čaka. Najprej prvo poročilo. Izvoz orožja, izvajanje skupnega stališča 2.0.8 skozi 944 poročevalka je Budil Valero. Bi želela kaj povedati? Izvolite. Ja, hvala lepa. Najprej hvala lepa vsem poročevalcem v Senci. Razprave so bile zelo plodne. Zdi se mi, da smo oblikovali kompromise, ki jih bomo lahko tudi večinsko podprli. V tem nevarnem svetu je še toliko bolj pomembno, da nadzorujemo izvoz orožja, da to orožje ne bo končalo v napačnih rokah in da ga ne bodo uporabljali zopr nas v Evropi. V luči teh zadnjih dogodkov, teh zadnjih napadov v Parizu, Bejrutu in drugih sosednjih državah se mi zdi, da je to vprašanje še toliko bolj očitno. Začeli smo s precej različnimi stališči. Potem smo ta stališča zbližali, na koncu pripravili nekaj, glede česar se lahko vsi strinjamo. Vsi se strinjamo, da so varnostne razmere popolnoma drugačne. Vemo, kakšno vlogo je industrija odigrala v zadnjih nekaj letih, ko gre za razvoj tehnologije. Upam, da bomo večinsko podprli to poročilo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Valero. Začenjamo s glasovanjem. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 35 za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 36 za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 37 za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 90 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 91 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, sprejet. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 94 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 101 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, ker je bilo glasovanje bolj natesno. Glasujemo o predlogu spremembe 101. Adopted. Predlog je sprejet. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 107 z ustnim predlogom 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 108 za proti, vzdržani, zavrnjen. 112. Želite, da preverimo 108? Dobro, glasujemo o predlogu spremembe 108. Opala, prav ste imeli, predlog je sprejet. Ne, se opravičujem, predlog je zavrnjen jaz sem imel prav, saj me je presenetilo, da sem se zmotil. Torej, predlog 108 je zavrnjen, predlog 112. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 111. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Predlog 110. Za? proti. To pa moramo preveriti z elektronskim glasovanjem. Lepo prosim, glasujte v predlogu 110. Zavrnjen. Predlog 109. Ne. Predlog 113. Ne, se spet popravljam. Predlog 109, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 113, za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Sprejet. 113, kdo je za? sproti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog je sprejet. 115. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 116. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 117 za, proti, zdržani, sprejet. 118 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. sprejet. Predlog 123. Kdo je za? 123. Za. Proti. Sprejet. Kompromis 13. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 128. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 14 do za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 134 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 135 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 136 za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 15. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 154 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 155 za, proti, vzdržani, sprejet. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog 157 za, proti, vzdržani, sprejet. 158 za, proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 158. Sprejet. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 164 z ustnim predlogom spremembe 5. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Kompromis 20 za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Predlog 168 za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog 169 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 170 za, proti, vzdržani, sprejet. 171 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 176 za, proti, vzdržani, sprejet. 177 za, proti, zdržani, sprejet. 178 za, proti, zdržani, sprejet. 179 za, proti, zdržani, sprejet. 180 za, proti, zdržani, sprejet. 181 za, proti, zdržani, sprejet. Uvodna izjava 5, kdo je za, proti, zadržani, zavrnjen. Uvodna izjava A, predlog 6, kdo je za, proti, zadržani, zavrnjen. Uvodna izjava A, mali A, predlog 7, kdo je za, proti, zadržani, sprejet. Uvodna izjava A, B, predlog 10, za, proti, zadržani, sprejet. Uvodna izjava B. Predlog 11. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 12. Za. Ustni predlog spremembe 2 je tu. Kdo je proti? Vzdržani. Sprejet. Kompromis 22. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Uvodna izjava D, predlog 14 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Uvodna izjava D, predlog 14. Sprejet. Predlog 15 za, proti, vzdržani, vzdržani. bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Vsi ne dvigujete rok, zato težko vidim. Predlog spremembe številka 15. Sprejet. Kompromis 23. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 19. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Navedba 14. Predlog 2. Za. Proti proti, vzdržani, sprejet. Predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo? Prav, glasujemo elektronsko v predlogu številka 4. Prav sem imel sprejet. Ustni predlog ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Elektronsko glasujemo o predlogu resolucije, kot je bila spremenjena. Glasujte, prosim. Sprejeto 52 glasov za, 6 proti 6 zdržanih glasov, čestitke poročevalki. Najlepša hvala, gremo naprej. Naslednje poročilo. Poročilo o nezakonodajni resoluciji, o okvirnem sporazumu o partnerstvu med Evropsko unijo in državami članicami ter Socialistično republiko Vietnam. Gospa Lohbiller. Vi ste poročevalka? Hvala, predsedujoči. Hvala lepa vsem poročevalcem v Senci. Zelo konstruktivno smo sodelovali, pri večini kompromisnih predlogov smo bili skupaj zelo, zelo konstruktivni. Hvala. Hvala lepa. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani. Sicer se zdi, da je predlog zavrnjen, ampak bi vseeno rad preveril. Glasujemo o predlogu spremembe 45. проезд. Sedaj pa glasujemo o predlogih 46 in 72 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 59 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, lahko pa preverimo. Predlog spremembe 59. predlog 59. Devetinpetdeset je sprejet. Sorry, I, I... Se upravičujem, ampak zdi se mi, da bi morali glasovati tudi o predlogu 58. Kdo je za? Ni bilo jasno. Ste prepričani? Sekretarjat pravi, da bi morali glasovati tudi o 58. Glasujemo ali ne? Da, torej 58. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo 64? Dobro. The view is better from here. Tu zgoraj se očitno bolje vidi. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 69. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Kompromis 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 76 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejet. Predlog 80 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejet. 83 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. Kompromis 10. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 91. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94. Glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Drugi del. Kdo je za? Lahko prosim, dvigujete roke. Predlog 94, drugi del. Proti. Vzdržani. Zdi se, da smo zavrnili ta drugi del. 94, drugi del zavrnjen. Kompromis 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 97. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 100 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 101 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 12. Po delih Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 105, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 13, za, proti, vzdržani. Se upravičujem, spet sem nekaj zgrešil. Najprej moramo glasovati o predlogu 106, ker predlog 105 ni bil sprejet. 106, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, za, proti, vzdržani, sprejet. Deset za, proti, držani, sprejet. Sto enajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 112 za, proti, vzdržani. Zdi se, da je zavrnjen, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 112. nekdo še ni glasoval, ena oseba. Predlog je sprejet. 114 za, proti, vzdržani, sprejet. 115 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Ampak ne dvigujete rok. Želite, da ostane zavrnjen ali da preverimo? Preverimo. Dobro. people are getting tired too. Ljudje so utrujeni, vsakeč, ko z elektronskim glasovanjem preverjamo, imamo dva glasova manj. Dobro, predlog je sprejet. Kompromis 14 za, proti, zdržani, sprejet. 119 za, proti, zdržani, sprejet. 120 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen 121 za, proti vzdržani, sprejet 122 za, proti vzdržani, sprejet 123 za, proti vzdržani, sprejet 124 za, proti vzdržani, sprejet kompromis 15 za, proti vzdržani, sprejet 123 za. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 130 za, proti, vzdržani, sprejet, 132 za, proti, vzdržani, sprejet, 133 za, proti, vzdržani, sprejet. 134 za, proti, vzdržani. Sprejet se mi zdi, gospod Fleckenstein za vse verjetno odviguje roko tam na levi strani, ampak dajmo vseeno preveriti. Lahko prosim preverimo predlog 134. prav sem imel. Ne dvigujete rok, razen gospod Fleckenstein. 37 glasov za, torej sprejet. 135 za, proti, zdržani, sprejet. 100, ne, ampak predlog 1. Navedba 6, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 2 za, proti, zdržani, sprejet. 3 za, proti, vzdržani, sprejet, 4 za, proti, vzdržani, sprejet, 5 za, proti, vzdržani, sprejet, 6 za, proti, vzdržani, sprejet, 7 za, proti, vzdržani, sprejet, 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 10 za, proti, vzdržani, sprejet, vzdržani, zavrnjen, 11 za proti vzdržani, sprejet, 12 za proti vzdržani, sprejet, 13 za proti vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, ker spet ne dvigujete rok. No, tesno, ampak predlog je sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet, 20 za proti vzdržani sprejet, 21 za proti vzdržani sprejet, kompromis 16 za proti vzdržani sprejet, 27 za proti vzdržani zavrnjen, kompromis 17 za proti vzdržani sprejet, 31 za proti vzdržani sprejet, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Elektronsko glasujemo o predlogu poročila, kot je bilo spremenjeno. Ste vsi glasovali? Ena oseba še ni oddala glasu. Za, dobro, hvala lepa, čestitke gospe Lovbilar. Sedaj pa. Okvirni sporazum o sporazumu med Evropsko unijo in Vietnamom za, proti, vzdrž, sprejet. Saj ni poemensko glasovanje, ne? Ali moramo elektronsko glasovati? Ampak dajmo vseeno elektronsko glasovati, da bo vse uradno zabeleženo. O Vietnamu. Evropska unija sporazum z Vietnamom. Okay, thank you. Hvala lepa. Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospe Kalnjete. Okvirni sporozum o obsežnem partnerstvu sodelovanju med Evropsko unijo in nekdanjimi državami članicami na eni strani ter protokol. Glasujemo elektronsko. Ok. Close, close, close, close, close. Thank you. Do Sprejeto, hvala Sandri. Sedaj pa mnenje o razmerah v sredozemlju in potreba po celostnem pristopu Evropske unije k migraciji. Gospod Papadaki, bi kaj povedali? Hvala poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje. Skušali smo vključiti vse pomembne elemente. Najlepša hvala. Thank you, Mr. Papadaki. Hvala, gospod Papadakis. Kompromis ena za, proti, zdrž, zajet. Predlog 15 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 16 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 18 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 22 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 23 za, proti, vzdržani zavrnjen. Zdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejet. 56. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 58 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejet. Predlog 77 za proti vzdržani zavrnjen. 78 za proti vzdržani zavrnjen. 79 za proti vzdržani sprejet. Predlog 81 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 124 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 145 za, proti, vzdržani, sprejet. 146 za, proti, vzdržani, sprejet. 148 za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis 12 za, proti vzdržani sprejet, predlog 154 za, proti vzdržani zavrnjen, predlog 157 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprejet. 163 za, proti vzdržani sprejet. 100. 65 za, proti, zdržani, sprejet, 166 za, proti, zdržani, sprejet, 167 za, proti, zdržani, zavrnjen. Ustni predlog 1 za, proti, zdržani, sprejet, ustni predlog 2 za, proti, zdržani, sprejet, ustni predlog 3 za, proti, zdržani, sprejet. Elektronsko glasujemo ob 15.30 osnutku mnenja, kot je bilo spremenjeno. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, čestitke gospodu Papadakisu. Sedaj pa še zadnje poročilo za danes večer letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju. Besedo dobi poročevalec, kolega Preda. Hvala lepa vsem političnim skupinam za sodelovanje. Hvala za to berljivo poročilo. 48 kompromisov imamo. Žal mi je, da je odbor FAM želel pripraviti še daljše mnenje, kot je to poročilo. Upam vseeno, da bodo svoje mnenje skrajšali. Hvala. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Poskusimo končati pred pol osmo. Dajmo. Kompromis šest za proti držani sprejet, kompromis sedem za proti vzdržani sprejet, kompromis 8 za proti vzdržani sprejet. 96 za proti vzdržani preverimo z elektronskim glasovanjem. Sprejet. Predlog 97 za proti vzdržani sprejet. 98. Se opravičujem, je identičen s prejšnjim. 97, 98 sta sprejeta. 99 za, proti, vzdržani. Ne dvigujete rok. Tako da bodi si zaupan gospodu Fleckensteinu ali pa ne vem. 99 za, proti, vzdržani. bomo preverili, ker ne sledite glasovanju. Glasujemo elektronsko. That's why I couldn't tell. Ja, zato nisem mogel določiti, ali je za ali proti. Predlog je sprejet. Predlog 101. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. sprejet. 112 za, proti. 102, ne 112. 1 nič 2, 102, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Predlog 103 za, proti, zdržani, sprejet. 104 za, proti, zdržani, sprejet. 105 za, proti, zdržani, zavrnjen. 106 za, proti, zdržani, zavrnjen. 107 za, proti, zdržani, sprejet. 108 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 111 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 115 za, proti, držani, sprejet. 116 za, proti, držani, sprejet. 119 za, proti, držani, zavrnjen. 120 za, proti, držani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, držani, sprejet. 125 za, proti, držani, sprejet. 126 za, proti, vzdržani, sprejet. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 133 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. kompromis 14 za, proti vzdržani sprejet, predlog 138 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 15 za, proti vzdržani sprejet, predlog 143 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 16 za, proti vzdržani sprejet, 149 za, proti vzdržani sprejet, 150 za, Proti vzdržani sprejet. Kompromis 17 za. Proti vzdržani sprejet. 156 za. Proti vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem 156. Predlog 156 je sprejet, res ne dvigujete rok. 157 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 18 da, proti, vzdržani sprejet. 162 za, proti, vzdržani sprejet. 163 za, proti, vzdržani sprejet. 164 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 19 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 169 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 198 v treh delih. Prvi del, kdo je za? 198 prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, Ne, ta je brezpredmeten, drugi del je brezpredmeten. Glasujemo pa o tretjem delu. Torej, tretji del pri predlogu 198. Tretji del. 198, tretji del, kdo je za? Proti. Držani, zavrnjen. Ne dvigujete rok in mi nagajate še enkrat glasujemo elektronsko o predlogu 198. tretji del. Zavrnjen. Prav sem imel. 173 za, proti, zdržani, sprejet. 174 za, proti, zdržani, sprejet. 175 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 184 za, proti, držani, bomo preverili predlog 184. Sprejet kompromis 23 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 24 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 25 za proti vzdržani sprejet. Predlog 199 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 26 za proti vzdržani sprejet. 208 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 27 za proti vzdržani sprejet proti zdržani sprejet. 214 za proti zdržani sprejet. 12 bomo preverili. Predlog je zavrnjen. predlog 215 v dveh delih, prvi del za proti zdrža sprejet, drugi del za proti bomo preverili. Rejected. Zavrnjeno. 222 za, proti zdržani sprejeto. 223 za, proti zdržani sprejeto. 224 za, proti zdržani sprejeto. 225 za, proti zdržani sprejeto. 226 za, proti vzdržani sprejeto, 227 za, proti vzdržani zavrnjeno, 228 za, proti vzdržani bomo preverili. Sprejeto. 229 za, proti, vzdržani. Prosim, dvigujte roke, drugače bomo morali preveriti vsako glasovanje. Torej, elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 229. 229. Trije niste glasovali. 2. 1. Konec. Za 34 sprejeto, 230 za, proti, vzdržani sprejeto. 231 za proti vzdržani sprejeto, 232 za proti vzdržani bomo preverili. 232. Zavrnjeno. 237 za, proti ne se upravičujem. Moramo glasovati o predlogu spremembe gospoda Prede, kaj ti prejšnji predlog spremembe ni bil sprejet. 233. Kdo je za? 233 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa 237 za proti, vzdržani sprejeto. 238 za ustnim predlogom spremembe številka 1, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 239 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 28 za, proti, vzdržani sprejeto. 245 za, proti, vzdržani sprejeto kompromisni predlog 29 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 256 za, proti vzdržani zavrnjeno, 257 za, proti vzdržani. Zdi se, da je bil ta sprejet, ampak bomo preverili. 257 torej. 257. Zavrnjeno. 258, kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. 259, glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeta. In drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. Pre, kompromisni predlog 30 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 262 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Sprejeto. Kompromis 31 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 266 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 32 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 271 za, proti vzdržani sprejeto. 272 za, proti vzdržani sprejeto. 273 za, proti vzdržani sprejeto. 274 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 33 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 283 za, proti vzdržani zavrnjeno, 287 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 34 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog 35 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 307 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 36 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 37 za, proti vzdržani sprejeto prejeto. Predlog spremembe 314 eh, za proti vzdržani sprejeto, 315 za proti vzdržani sprejeto, 317 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 38 eh, za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 322 za proti vzdržani sprejeto, 323 za, proti vzdržani sprejeto, 324 za, proti vzdržani bomo preverili. 324, preverjamo. Zavrnjeno. 325 za, proti, zdržani sprejeto, 326 za proti, vzdržani sprejeto, 327 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 39 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sprejme 336 za, proti, vzdržani sprejeto. 337 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 40 za, proti vzdržani sprejeto, 340 za, proti vzdržani sprejeto, 341 za proti vzdržani sprejeto, 342 za proti vzdržani sprejeto, 343 za proti vzdržani sprejeto, 345 za proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Sprejeto. 346 za, proti na elektronskem. Bomo preverili. Še nekdo ni glasoval. Zavrnjeno. Z enim glasom razlike kompromisni predlog 41 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 42 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 43 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 363 za proti vzdržani sprejeto, 364 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 44 za proti vzdržani sprejeto predlog sprejme 370 za, proti 370. Prosim, dvigujte roke za, pro, proti, vzdržani, zavrnjeno. 371 za, proti, zavrnjeno. 372 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 45 za proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 377 za, proti vzdržani sprejeta, 378 za, proti vzdržani zavrnjeno, 379 za, proti vzdržani sprejeta, 380 za, proti vzdržani sprejeta, 382 za, proti vzdržani bomo preverili. 382. Zavrnjeno. Kompromis 46 za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 384 za proti zdržani sprejeto. 385 za proti zdržani sprejeto. 389 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 47 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 400 za proti vzdržani sprejeto, 405 za proti vzdržani sprejeto, 407 za proti vzdržani bomo preverili. zavrnjeno z enim glasom razlike. 408 za, proti zdržanji. Bomo preverili. 408. Sprejeto. 409 za, proti zdržanji. Sprejeto. 410 sprejeto, 411 za, proti zdržani sprejeto, 412 za, proti zdržani sprejeto, 413 za, proti zdržani sprejeto, 414 za, proti zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 48 za sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 31 za, proti zdržani zavrnjeno predlog 34 za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 35, se upravičujem 33 za proti vzdržanje. Bomo preverili. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 za, proti vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak ne vem, bomo preverili. Ojoj. Potrebujemo premar. 35 za, proti, zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, sprejeto, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti vzdržani sprejeto, predlog sprejme 42 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 48 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 49 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 50 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 51 za, proti vzdržani sprejeto bomo preverili. Ja, 28 proti 28, zavrnjeno. Predlog spremembe 52 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 53 za proti vzdržani. Bomo preverili. sprejeto z enim glasom razlike. 554 za, proti, vzdržani. Socialisti, kaj pravite glede 54? Bomo ponovili. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za sprejeto. Predlog spremembe 61 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 62. Ne želite preveriti 61. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, predlog sprem 71 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani sprejeto, 73 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejeto, predlog sprem 79 za, proti vzdržani zavrnjeno, 80 za, proti vzdržani sprejeto, 81 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 82 za, proti vzdržani sprejeto, 83 za, proti vzdržani zavrnjeno, 84 za, proti vzdržani sprejeto, 85 za, proti vzdržani zavrnjeno, sprejeto se upečuje, 86 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 1, za proti zdržanje sprejeto, predlog spremembe 2 za proti zdržanje sprejeto, predlog spremembe 3 za proti zdržanje sprejeto, predlog spremembe 4 za sprejeto, 5 za sprejeto, 6 za sprejeto, 7 za sprejeto, 8 za sprejeto, 9 za sprejeto, 10 za sprejeto, 11 za sprejeto sprejeto 12 za, sprejeto 13 za, sprejeto 14 za, sprejeto 15 za, sprejeto 16, 17 za, sprejeto 18 za, sprejeto 19 identičen, 20 za. 20 za, sprejeto 21 za, sprejeto 22 za. Katerega želite preveriti? Dobro. 20 za. Proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 20. Sprejeto. 21 za. Proti sprejeto 22 za, proti, zavrnjeno 23 za, proti, sprejeto. Preverimo 23 elektronsko glasovanje. Adopted. Sprejeto. 24 za, proti vzdržani sprejeto, 25 za, proti sprejeto, 26 za, proti zavrnjeno, 27 za, proti zavrnjeno, 28 za, proti bomo preverili. Predlog sprememba 28 elektronsko glasovanje. Zavrnjeno. 27 proti 27, 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani sprejeto. Moramo nadaljevati tudi s tem, sprašuje predsednik. Dobro, nadaljujemo zadeve 1. Za, proti, zavrnjeno, 9-3 za, proti, sprejeto, 9-5 za, proti, sprejeto, 9-6 za, sprejeto, 9-7 v več delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili drugi del, torej 9.7. Sprejeto z dvema glasovoma razlike. 9.8. Ne, se upravičujem, ta je brezpredmeten. Bi eh, radi glasovali v sklopu o predlogi spremembe 9.2 do 9.12. Dobro, ampak potem bomo glasovali elektronsko. zavrnjeno. Sedaj pa mnenje odbora za ženske, 28 za, proti, zdržani, socialisti ne dvigujejo rok. Kdo je za? Dobro, zdaj je sprejeto. 29 za, sprejeto, 30 za, proti, zdržani, sprejeto, 31 za, sprejeto, 33 za, sprejeto, 38 za, sprejeto, 42 za, sprejeto, 44 za, sprejeto, 45 za, sprejeto, 47, ne, je brezpredmeten, 50 za, sprejeto, 51 za, sprejeto, 53 za, 53 sem rekel za proti, sprejeto. 54 za, proti, sprejeto. 59 glasovanje v delih, prvi del za, proti, sprejeto. Drugi del za, proti, držani, sprejeto. Tretji del za, proti, sprejeto. Četrti del za, proti, sprejeto vzdržani sprejeto, peti del za sprejeto. Sedaj pa predlagamo glasovanje v sklopu o predlogih sprememb od FEM 1 do FEM 61. Elektronsko glasovanje, če se strinjate. Votno. Which one? This? Rejected. Zavrnjeno. Sedaj pa elektronsko glasovanje o osnutku resolucije. Kdo je za? Elektronsko morate glasovati. Je to to? Ali nas čaka še eno poročilo? Še eno glasovanje. Nekdo ne glasuje. In to je najpomembnejši glas. Sprejeto, gospod Preda, iskrene čestitke. Kdaj imamo naslednji sestanek? Najlepša hvala za vašo potrpežljivost. Ne pozabite na izredno sejo odbora AFED v sredo ob 11. s komisarjem Hanom in visoko predstavnico Mogherinijevo. V sredo ob 11. Hvala lepa. Uh -huh.